popolnoma razurednotili parlament in tudi naš razglas izrednih razmer na področju podnebja. Skupni interes je vse kaj drugega od teh absurdnih in nepotrebnih projektov. Podnebje joče in mi se moramo odzvati tako, da bomo fosile pustili pod zemljo. Hvala. Gospa Modih je naslednja. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasovala sem proti temu seznamu, zato ker je na tem seznamu zelo veliko zadev povezanih z fosili in fosilnimi gorivi. Te naložbe ja, bi lahko povzročile veliko škodo in tukaj ne gre za prehodne naložbe, ker bi to, ti projekti lahko trajali 40 do 50 let. Ne smemo več eh, spodbujati projektov v zvezi z fosilnimi gorivi in to je tudi v nasprotju z našimi besedami in dokumenti na področju zaščite podnebja. Če bi naj s temi projekti nadaljevali še tako naprej, bi si želela, da komisija ponovno razmisli o tem, kaj je parlament dejal v zvezi z nujnimi razmerami na področju okolja povedali smo da podpiramo pariški sporazum in prizadevamo si za to da bomo imeli ogljično nevtralno podnebje hvala bogdan ronca iz ekr izvolite hvala lepa gospa predsedujoča To so odlične novice. To so odlične novice za številne države članice, kajti plin nujno potrebujemo. In to je tudi zelo trajnosten vir energije za številne države, vključno s postkomunističnimi državami. Vlagamo v plin in to državam pomaga. To so postkomunistične države in te naložbe jim pomagajo, da. izvedejo prehod iz starih energetskih eh, sistemov. Ta dogovor kaže, da v parlamentu lahko najdemo dogovor v zvezi z ustreznimi izhodišči in energetsko odgovornostjo. Zahvaljujoč temu glasovanju bomo lahko še vedno financirali plinovode med Polsko, Češko, Slovaško, Ukrajino, Norveško in drugimi, prav tako bomo lahko financirali Baltski plinovod in tudi plinovoda za zemljski, utekočinjeni zemljski plin. S tem bomo ohranili svojo energetsko neodvisnost. Hvala vsem, ki ste glasovali. Hvala lepa. Naslednji je gospod Sinčič. Izvolite. Hvala. Hvala. No, ta, ta projekt vključuje tudi projekt na Krku. Vendar predstavljate se, kaj se zgodi, ko slab projekt pride v korumpirano državo, kot je Hrvaška. Pri izvajanju takšnih ukrep, ukrepov pride do podkupovanj, do uh, tega, da pač poskrbimo za to, da nekdo sedaj zasluži denar, vsi drugi pa potem trpijo škodo. Sem proti projektom, ki. Um, škodijo hrvaškim gospodinstvom. Na Hrvaškem plačujemo zelo visoke stroške za odvoz eh, smeti, za vodo, imamo zelo počasen internet, naše gorivo je eh, zelo drago v primerjavi z našimi plačami. Prav tako sedaj plačujemo za neuspešne Plenkovičeve projekte in s tem bomo še podražili ceno. Eh, elektrike in plina v državi. Ne hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Džambacki za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasoval sem proti temu nasprotovanju in proti temu poročilu, kaj ti. Nehati moramo s temi neumnostmi. Glasovali smo proti plinovodom, glasovali smo proti termoelektrarnam, ampak delovna mesta se selijo iz Evrope. S tem glasujete proti evropski družbi, s tem glasujete proti blagini v Evropi in to vpliva predvsem na vzhodnoevropske države. Čista energija je super, In fantazije so tudi čudovita reč, ampak sonce po noči ne sije. Veter prav tako ni stalen. Ta zelena tema je pač neumna. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Kumpola na tri. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Da. Seznam projektov v skupnem interesu, o katerem smo glasovali danes, je del večjega kompleksa. Od komisije nujno potrebujemo boljši okvir. Jaz sem bila pogajalka na področju omrežij. Tam smo dosegli malce boljša merila, kar zadeva politične prednostne naloge na področju preprečevanja podnebnih sprememb. To je bil del razprave s komisijo, namreč ta seznam smo želeli uskladiti z predstojnostmi in prednostnimi nalogami komisije. Želimo si, da bi imeli oglično neutralno Evropo do leta 2050, glasovala sem za, čeprav seznam ni popoln, kaj ti nekaj projektov je, ki jih ne morem podpreti. In paziti moramo tudi na to, da se bodo zdaj ti načrti izpolnili. Veliko primerov imamo, ko smo imeli dobre načrte, potem pa ni bilo denarja za to, da bi jih izvedli. Mač, esto, kjer pa dihšon Kelly za. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Sean Kelly. Izvolite. Hvala lepa. Jaz sem bil eden od 443, ki nismo podprli tega poročila. Mislim, da so projekti pomembni za to, da bomo imeli dobro delovec skupni trg v EU. To je naložba v stabilno oskrbo z energijo. To bo vodilo do rasti in delovnih mest v zadevnih regijah. Seznam energetskih projektov je svežen in jaz ga podpiram kot svežen. Na tem seznamu je nekaj ključnih projektov za Evropsko unijo, s katerimi bomo lahko izpolnili svoje cilje na področju energetske unije na Irskem. To predstavlja kar nekaj pomembnih projektov, naprimer Keltski interkonektor. To bo zagotovilo povezavo za Francijo, pa še tudi dodatne povezave imamo med Irsko in Združnim kraljestvom, obenem pa bomo imeli tudi novo hidroelektrarno. To so vsi pomembni elementi, kajti Irska prehaja na zeleno energijo in želimo si, da bi 70 odstotkov električne energije prišlo iz obnovljivih virov do leta 2030. Vem, da obstaja pomisleki v zvezi z vključitvijo plina, ampak projekcije kažejo, da bo plin pomemben v tranziciji, zato ker bo zmanjšal izpuste pri pripravi in pridelavi energije, pomagal pa bo tudi v prometu in drugih sektorjih, kajti nadomestili bomo fosilna gorija, kot je premog. Hvala lepa. Tako, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko in sicer strategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu, Billy Keleher, potem pa Marijani Thierry. Izvolite. Da, glasoval sem za to resolucijo in govoril sem o tej temi leta 2011, ko je Irska predstavila zakonodajo v parlament za to, da bi preprečili ta barbarski akt. Ne glede na kulturo, vero ali veroizpoved, je to nekaj, kar nasprotuje temeljnim načelom telesne integritete, pravice do življenja in pravice do zdravja. Zato podpiram to resolucijo in komisijo in države članice, pa vse evropski uniji pozivam da zagotovijo da bo zakonodaja robustna v nacionalnih parlamentih zato da bi rešili to vprašanje poskrbeti moramo da bodo preganjani tisti ki izvajajo pohabljanje ženskih spolovil prav tako moramo poskrbeti da bomo imeli na voljo podporno arhitekturo zato da bodo žrtve dobile pomoč da bodo lahko iskale pomoč in podporo če jo potrebujejo kajti to škodi njihovemu zdravju podpiram resolucijo in pozivam nacionalne parlamente da to prenesejo v nacionalno zakonodajo hvala zdaj pa gospod marijani izvolite hvala gospa predsedujoča glasoval sem za to resolucijo seveda kajti pohabljanje je praksa ki zadeva predvsem določene islamistične sekte. To je škandal, kajti eh, to se zdaj pojavlja tudi v Evropi in to je povezano z masovnim priseljevanjem. In vidimo, da je včasih spoštovanje drugih praks naivnost. Ne smemo tega podpirati. Jasno je treba povedati, da smo proti praksam, ki spodkopavajo evropsko oziroma telesno celovitost. 600 tisoč mladih žensk je izpostavljenih tveganju tej praksi zaenkrat temu nismo namenjali dovolj pozornosti mislim da morda potrebujemo strategijo na evropski ravni ki bo skrbela za to da bomo prepovedali te prakse vse to pa izvira iz tega da nismo uspeli zajeziti priseljevanja da smo sprejemali multikulturalizem in zato sem jaz sem glasoval seveda za to resolucijo. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je prav tako iz ID, gospa Žohan, ampak ne vidim je. Prav, nadaljujemo. Naslednja je gospa Pelletier iz GUE. No, če se bo gospa Žohan vrnila, dobi besedo kasneje. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vesela sem, da je bila sprejeta ta resolucija. Glasovala sem za, seveda. Sprejeli smo resolucijo o tem, da EU pristopi k istambulski konvenciji in mislim, da je danes bilo poslano še eno dobro sporočilo v zvezi s tem, da smo proti nasilju nad ženskami in za enakost med moškimi in ženskami. OZN ima med svojimi cilji iztrebljenje pohabljanja ženskih spolovil do leta 2030, ampak vidimo, da je pohabljanje ženskih spolovil še vedno prizadene zelo veliko ženk, žensk po svetu in v Evropi je temu izpostavljenih 600 tisoč žensk. Uhabljanje spolvil je napad na telo in duha ženske in uh, pohabljanje ženskih spolovil samo še enkrat kaže, da ženske in moški niso enaki, sem pa proti temu, kar je povedal gospod Marjani, ne smemo stigmatizirati posameznih veroizpovedi, ampak sistematično se moramo boriti proti tej praksi, delati pa moramo na tem, da bomo emancipirali ženske. Hvala. Hvala lepa, gospod Peletije. Naslednja je gospa Višnjevska. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod in gospodje, jaz sem proti vsem oblikam nasilja nad ženskami zlasti proti pohabljanju ženskih spolovil ta praksa je prisotna tudi v državah članicah EU gre za grozovito obliko nasilja nad ženskami zlasti mladimi dekleti. Jaz sem glasovala za, ampak nekatere politične skupine so poskusile vseeno širiti svoje ideje v okviru te resolucije, zato določenih elementov nisem mogla podpreti. Pohabljanje ženskih spolovil je mogoče enačiti z prisilnimi porokami, ampak to ni enako kot eh, pomankanje spolne izobrazbe. Točka J je prav tako problematična v tej resoluciji, ko govorimo o reproduktivnem zdravju. Da, težje je skrbeti za pohabljene ženske po porodu, ampak ne želimo si, da bi to bilo vabilo za splav. Ne strinjam se niti z točko 20, kajti govori se o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Hvala, gospod Andersen, je naslednja, izvolite. Evropski parlament je sprejel resolucijo, v kateri smo povedali, da smo proti pohabljanju ženskih spolovil. No nažalost gre spet za simbolno politiko, kajte gre samo za prazne besede. Ohabljanje ženskih spolovil je nekaj, proti čemur se ne borimo tako, da govorimo ali pa da si lepimo neke nalepke na prsa. Decembra sem jaz podala pobudo, v kateri bi lahko Istanbulsko konvencijo razširili uh, z vprašanju pohabljanja ženskih spolovil, pa to ni bilo sprejeto. Mislim, da moramo poskrbeti, da ne bo še več žensk izpostavljenih eh, tej praksi in eh, nič ne koristi, če se vedemo kot, da ta praksa ni povezana z določeno kulturo ali določeno veroizpovedjo. Kajti vsi vemo, da islam zatira ženske. In če ne bomo rekli Bobu Bob, potem problema ne bomo rešili. Zato jasno želim povedati, da pohabljanje ženskih spolovil ne spada v Evropo, kot v Evropo ne spada niti islam, iz katerega ta praksa izhaja. Hvala lepa, zdaj pa gospa Bruna. Več tisoč žensk je žrtev pohabljenja ženskih spolovil. To obstaja v Evropi, ampak to ni evropska praksa. Tega ni v naši zgodovini, tega ni v naši kulturi. Samo nekaj obmejnih primerov je obstajalo v konec 19. stoletja. Obrezovanje je del kulture priseljencev, ki niso sprejeli naših kultur gre za to, da je to še en znak eh, poplave migrantov, ki jih imamo v Evropi. To je barbarsko dejanje, ki ga obsojamo v tretjih državah in proti temu se moramo boriti v teh državah, ne pa da uvažamo ta problem v Evropo, kot eh, naj bi spodbujala Istanbulska konvencija. Ne smemo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 Dobro bi bilo, če bi na osnovi te resolucije države članice bolje sodelovali in se borile proti temu kaznivemu dejanju. S to prakso se moramo boriti, boriti se moramo proti njej in ne smemo ostati samo pri besedah, tudi v praksi moramo ukrepati. Torej, organi pregona bi morali preganjati ta dejanja in tudi pred Evropskim sodiščem bi morali poskrbeti za strožje kazni. To je edina možnost, da izkoreninimo te prakse, kar zadeva državljane tretjih držav in tretje države. Našo pomoč bi morali pogojiti z tem, da bolj zaščitijo pravice žensk. Hvala. thank you gospa predsedujoča. Deklice, so najprej imobilizirane, nato pa se jim odreže klitoris. In potem zašijejo, kar ostane. Posledice, eh, so vseživljenjske bolečine, psihološka travma in veliko težav ob porodu, menstruaciji in pri spolnem odnosu. Včasih deklice tudi umrejo v samem postopku. Tisti, ki izvaja to mučenje, bi morali biti sodno preganjani. 38 let po tem, ko smo sprejeli zakonodajo na švedskem glede tega, nihče ni bil še obsojen zaradi tega. Švedska vlada ni storila dovolj glede tega. Sedaj pa Guido Rail iz IDE, izvolite. Hvala lepa, danes smo glasovali o povabljenju ženskih spolovil. Zakaj gre? Koga to zadeva? To zadeva mlade punce, ki so stare med 5 in 13 let običajno. In brez protibolečinskih sredstev jim režejo klitorise in druge dele spolovil. In potem se jih eh, tudi zašije, ostane samo še majhna luknja. In punce naj bi se potem silo ali na silo poročile, njihov mož pa potem na poročno noč prereže te šive. V 21. stoletju 200 milijonov žensk trpi tako. In kje se to zgodi? V islamskih državah. O tem moramo govoriti. To mora biti jasno. To se dogaja v islamskih državah. In z priseljevanjem je to barbarstvo prišlo tudi v Evropo s temi grozovitostmi moramo končati. Hvala. Hvala, gospod Fitzgerald. Thank you, I support this Gospa Fitzgerald, hvala, veseli me, da je toliko ljudi podprlo to resolucijo, ki sem jo tudi jaz eh, podprla. Takšno pohabljanje gre za pomeni psihološko in fizično nasilje nad deklicami. 200 milijonov takšnih žrtev na svetu. To se je dogajalo v Afriki. 97 odstotkov v Gvineji, naprimer, je žrtev takšnega pohabljanja. In od tega jih je recimo tudi 56 odstotkov v Etiopiji. To pa se dogaja tudi drugod, recimo v Indoneziji, v Maleziji, v Južni Ameriki, tudi tu v Evropi. 100 80 tisoč deklic, ki hodijo v naše šole, v naše mladinske centre, so izpostavljene tveganju pohabljanja ženskih spolovelj. Moramo imeti ničelno toleranco do tega in veseli me, da mladi može, mladi fanti delajo za to, da se odpravi to vrstno pohabljanje. To je zelo pomembno. Potrebujemo celovito strategijo za to, da bi to vrstno pohabljanje izkoreninili. E Hvala lepa. Sedaj pa Margarita Delapisa Karion. Izvolite, iz Ekro. Hvala lepa za besedo. Mi smo se vzdržali pri glasovanju. Popolnoma smo proti pohabljanju ženskih spolovil, vendar ne moremo reči, da je to le način diskriminacije žensk, da je to v, istem, v isti vreči, kot to predlaga ta resolucija. Ne, gre za nekaj več, da žensk ne eh, štejemo za osebo, da ubijemo njene želje, njeno esenco. Ja, namen tega je, da ženska postane sužnja. To bi se zdelo, to sicer zanika, vendar pa gre za vprašanje vere to je kulturno pogojeno. Ne gre le za vprašanje moških in žensk, gre tudi za to, da to ženske počnejo ženskam. To pohabljanje se uporablja za feministično agendo. Hkrati pa se ne govori o tistih, ki dejansko izvajo to grozljivo prakso. Zahodne vrote, krščanske uh, uh, vrednote so takšne, da tega niso. Eh, nikoli izvajale. Ne moremo biti uspešni s strategije, če ne vemo, kakšni so razlogi oziroma če ignoriramo razloge za to težavo. Botos. Hvala. Ženske niso lastnina, otroci niso lastnina. Vedno povemo, da želimo imeti svojo izbiro, ko govorimo o svojih telesih. Za milijone deklic to ni tako ta pravica se jim jemlje. Veliko deklic med strostjo enega meseca in 15 let so izpostavljene temu tveganju. Lahko se jim zgodi, da bo nekdo iz njihove družine menil, da je to lepo ali kulturno ustrezno, da se to naredi. Ni nobenih zdravstvenih eh, postopkov glede tega, obstaja veliko zdravstvenih tveganj, lahko pride do okužbe, do uh, uh, smrtnosti, do kasnejših težav in tako naprej. In ne smemo uh, dovoliti, da deklice, ki so sedaj evropejke, uh, so v državah izvora izpostavljene pohabljanju. In deklice imajo pravico, da se jih ne pohablja, ženske imajo pravico, da se jih ne pohablja. Če želimo, da so močne članice naše družbe, če želimo, uh, da ščitijo človekove pravice, potem jih moramo sedaj zaščititi, ko to najbolj potrebujo. Glasoval sem za to resolucijo in mislim, da je to dober začetek. Hvala lepa. Sedaj pa Veronika eh, Vrečjonova iz EKR, izvolite. Ktere lahko zahrnout do nasilij na ženah. Kromě... Pohabljanje ženskih spolovil je eno izmed najbolj groznih dejanj eh, zoper ženske. Povzroča fizične bolečine in pa tudi psihične težave in to je grozno. Grozno je slišati, da v 21. stoletju v nekaterih državah to še vedno izvajajo. Na tisoče žensk je pohabljenih, tudi v Evropski uniji 600 tisoč smo slišali. želimo zaščititi ženske in zagotoviti enako obravnavanje spolov. Zato bi bilo dobro, če se konča ta praksa pohabljanja ženskih spolovil. To bi bilo bolje, kakor da zagotavljamo neke kvote v politiki. E, Hvala, gospod Zahradil. Hvala lepa, gospa podpredsedujoča. No, mislim, da se v Evropskem parlamentu vsi strinjamo, da je nujno končati to nečloveško prakso, treba jo je prepovedati. Spomnil bi še na to, da je ravno naša politična skupina EKR z gospod Sito Kanko bila tista, ki je za uh, Saharovo nagrado v letu 2019 predlagala uh, aktivistko iz Afrike, iz Kenije. Uh, ta aktivistka je zelo dejavna na svojem kontinentu, pa tudi drugot po svetu in se bori proti pohabljanju ženskih spolovil. V zvezi s tem imamo tudi konkretne načrte. Gospa predsedujoča, Eh, želel bi vas povabiti, da spremljate naše delo. Kmalo bomo pripravili osnutek resolucije in upam, da bo podprt. Hvala lepa. Hvala lepa, s tem smo končali eh, s to točko dnevnega reda. Zdaj pa gremo naprej. Obrazložitev glasovanja v zvezi z avtomatiziranim, avtomatiziranim sprejenjem odločitev zagotavljanja varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in storitev. Gospa Peletije bo naša prva govornica, sledila pa je bo gospa Višnjevska. Hvala, glasovala sem za to resolucijo, ker gre v pravo smer, gre za varovanje podatkov in za vaštvo potrošnikov. In predsednica odbora Imko se je tu res angažirala. Menim, da moramo biti res pozorni, ko gre za tehnologije povezane z umetno inteligenco. To niso, niso algoritmi tisti, ki lahko urejo celotno družbo. No, vendar pomislimo na bančne operacije, na pritožbe in tako naprej. Zato bi se upozorila na dve zadeve. To bi se lahko bilo bolj ambiciozno, ko gre za preglednost. To je ključnega pomena za zaupanje naših državljanov. Prav tako bi lahko okrepili to besedilo, eh, tako da bi zagotovili, da programi ne smejo nikoli diskriminirati najranljivejših skupin. Eh, da, smo za razvoj, vendar mora biti sklenjen z etiko in moralo. Da, porančujem. E, Hvala, gospa Višnjevska. Glasovala sem za to resolucijo za varovanje oziroma za varstvo potrošnikov. in to je tudi dobro za prost pretok blaga. Inteligent, umetna inteligenca seveda lahko olajša vsakodnevno življenje in uporablja se v različnih sektorjih. Lahko se izboljša učinkovitost, vendar pa je pomembno, da so te aplikacije varne za potrošnike in da služijo svojemu namenu. Prav tako regulacija ne sme biti, biti preveč uh, zahtevna za evropske družbe, zato da lahko dejansko uporabljajo rešitve inteligen umetne inteligence. Hvala. Gospod Kohot. Hvala za besedo. Avtomatizirano sprejema odločitev pomeni, da se sprejema odločitev avtomatizirano brez človekovega posredovanja. Ta odločitev lahko temelji na podatkih, pa tudi na digitalno stranih profilih ali na inferiranih podatkih. Recimo, da se nekomu podeli kredit s pomočjo vnaprej programiranih algoritmov in meril. Obstajajo številne koristi od takšnih odločitev, ker so hitrejše, ker so lahko tudi med sabo bolj dosledne. Na kaj pa tveganja? da lahko pride do profiliranja, lahko pride do zlorabe podatkov, do zlorabe izbire potrošnika. Zato sem sicer glasoval za to resolucijo, ker poziva komisijo naj spremlja razvoj v tem sektorju. Hvala lepa. Ehm, Tomac Eugen iz Romunije, izvolite. Hvala lepa. Ehm, glasoval sem za to resolucijo ker menim, moramo se posvetiti avtomatiziranemu sprejemanju odločitev in tehnologija že predvsej vpliva na naše življenja in to na pozitiven način. Vendar vseeno moramo analizirati situacijo in moramo najti ustrezne mehanizme, s katerimi bomo lahko urejali te avtomatizirane procese, zato da bomo zavarovali potrošnike. Umetna inteligenca je seveda zelo pomembna in že je vstopila na vsa področja, vendar potrošniki, zlasti otroci, morajo biti zaščiteni. Zakaj? Kaj ti preglednost je ključnega pomena. Končni potrošnik mora imeti korist od odprtega dostopa, ko gre za njegove podatke, ki jih uporablja umetna inteligenca. Torej vse, kar je avtomatizirano, vpliva na naše življenja in zato potrebujemo več preglednosti. Hvala, gospod Veles. Hvala. Torej, avtomatizirano spremljanje odločitev in umetna inteligenca vpliva na to, kako delujejo družbe, kako delujejo potrošniki. Moramo zagotoviti to, da ne bo prišlo do nepoštenih trgovinskih praks. Ti procesi mora biti pregledni, ne smejo vključovati profiliranja in nadzor na tem bi morali imeti neodvisne tretje strani. Tudi ljudje bi imeli pravico, morali imeti pravico do pritožbe, do govora glede glede na te odločitve. Komisija mora uh, spremljati dogajanje in tudi ustrezni organi morajo imeti ustrezno opremo, da lahko spremljajo uh, delovanje takšnih odločitev. Prav tako moramo biti previdni glede hrambe podatkov, moramo se držati načel GDPR, zlasti ko gre za vprašanje omejitve namena uprave podatkov. E Hvala. Sedaj pa gospod Kljun, izvolite. Umetna inteligenca omogoča, da zelo hitro obdelujemo ogromno podatkov eh, in vedno bolj se uporablja v financiranju, v pravnih zadevah in tako naprej. Algoritmi se uporabljajo v številnih eh, situacijah, kjer to lahko zelo vpliva na ljudi, ko gre recimo za dostop do kreditov, do zdravljenja in tako naprej. Podprla sem to resolucijo ker od komisije zahteva naj prouči, če potrebujemo dodatne ukrepe za to, da se zavaruje potrošnike pri sprejemanju odločitev, ki temeljijo na umetni inteligenci. Pomembno je, da potrošnike zavarujemo pred možnimi tveganji. Potrebujemo večjo preglednost in potrebujemo zagotoviti to, da se, ustrež, da se uporabljajo ustrezni podatki pri umetni inteligenciji. Moramo zagotoviti to, da je varstvo potrošnika ustrezno glede na zahteve digitalnega obdobja. Hvala, gremo naprej na naslednjo točko. Predlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska. Billy Kelleher je naš pregovornik, potem pa gospod Marjani. Hvala. Veseli me, da lahko govorimo o tej zelo pomembni temi. To je zelo pomembno za samo Irsko, pa tudi za državljane Severne Irske. Gre za primarno trgovinski sporazum, pa vendar je zelo pomembno, da irski državljani so v srčiki te razprave. Imamo na sto tisoče irskih državljanov, ki so evropski državljani, ki sedaj živijo na severnem irskem zunaj Evropske unije. In moramo, ko se pogovarjamo o tem, imeti v mislih skrbi uh, ircev, ki živijo na severnem irskem moramo zagotoviti izvajanje velikonočnega sporazuma in to tudi vključiti v kakršenkoli bodoči sporazum. Prav tako je pomembno uh, priznavanje kvalifikacij, zato da bodo lahko ljudje delali na obeh stranih meje in da se jim bodo sprečevala priznavala v Združenem kraljestvu in v Evropski uniji. To je zelo pomembno za, za prost pretok ljudi na Irskem otoku. Hvala lepa. Gospod Marjan, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Britanski kolegi so zapustili našo dvorano. Imamo lepe spomine na njih. Michael Farage je izkazoval pravo identiteto v primerjavi s tistimi, ki želijo veliko praznino, v kateri se bodo nacionalne države utopile. In eh, torej, evropske institucije uh, se obnašajo otroče in ne spoštujejo soverenosti Združenega kraljestva. In uh, zdi se, da evropske institucije ne spoštujejo ravnovesja med državami in prav nobenega takta ni bilo v, v takšnih situacijah. Razprava o Brexitu je bila takšna, eh, da nam ni bila prav nič všeč in eh, torej ljudje je treba spoštovati. Ljudje želijo, da se jim prisluhne. Zato sem prisluhnil, zato sem se držal pri tej resoluciji. E Gospa Fitzgerald, izvolite. Glasovala sem za to resolucijo, ki vzpostavlja stališče parlamenta glede odnosa med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Nov trgovinski sporazum je nekaj zelo pomembnega za EU. Moramo zagotoviti uspešne odnose, seveda zato potrebujemo zaveze z obeh strani. In uh, včasih slišimo dvomna stališča zunanjega kraljestva, kar nam ne koristi. Za Irsko in za Severno Irsko je to zelo pomembno in pozdravljam ambicije te resolucije, s katero in želi se doseči enaka pravila za vse. To mora biti del ekonomskega partnerja in upam, da bomo lahko z Združenim kraljestvom dosegli dobre odnose, kar bo vzajemno dobro. To poudarjam, kajti tudi Združeno kraljestvo veliko trguje z Evropsko unijo in zelo pomembno je tudi, da se ohrani mir na severnem Erskem. In končni sporazum ne sme spodkopati velikonočnega sporazuma. Torej, ne smemo spodkopati tega, kar smo že doslej dosegli, tudi kar smo dosegli v sporazumu o izstopu. No, to je delo, ki nas čaka v prihodnih mesecih. Hvala. Sedaj pa je dviga Višnjevska, izvolite. Hvala lepa. Po Brexitu moramo imeti regulirane odnose med EU in Združenim kraljestvom. In ta resolucija vsebuje naša priporočila komisiji glede pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom. To vsebuje več politik v treh kategorijah. Ekonomsko partnerstvo, sektorsko vprašanje in tematsko sodelovanje. Vključno, ko gre za sodelovanje pri obramnih in zunanjih zadevah. Jasno je da država, ki ni članica EU, ne more imeti enakih privilegij in pravic kot država članica. Vendar pa se moramo zavedati, da naši prihodni odnosi morajo temeljiti na partnerstvu. Združeno kljestvo je še vedno evropska država. Ima zgodovinske in ekonomske vezi z drugimi državami, člani, drugimi državami EU. In v našem skupnem interesu je, da imamo čim boljše odnose. Zato sem glasovala za to resolucijo. Hvala. Sedaj pa. Gospa Šodrova, izvolite. Že sem nesouhlasila s odhodem Velike Britanije. Gospe in gospodje, sicer ne morem dobro razumeti, zakaj je Združeno kraljestvo odšlo. Eh, preostane nam samo, da naredimo vse, kar je potrebno za nek skupni dogovor za prihodne sodelovanje. Za me je zelo pomembno, da Evropski parlament prek političnih instrumentov določe, eh, doseže soglasje in da tematike vezane na Združeno kraljestvo še naprej spremlja. Pomembno je, da je naše sodelovanje čim bolj tesno. Vemo, da Združeno kraljestvo želi skleniti prostotrgovinski sporazum z Evropsko unijo. No, ampak eh, mi bomo seveda vstrali tudi pri svojih pogojih. Recimo, ko gre za kmetijske proizvode, ko gre za živila, bomo vstrali na tem, da se držimo vseh standardov, označb, um, vseh pravil glede pesticidov in tako naprej. Evropski parlament želi uh, tudi zavarovati vse pravice, ki jih imajo državljani Evropske unije, ki živijo v Združenem kraljestvu. Hvala lepa. Sledi gospod Pospišil za eno minuto. Ja, tudi sam sem podprl ta mandat. Menim, da je zelo pomemben. Pomembno je, da dosežemo dvoje prvič jasno eh, moramo govoriti o pravicah državljanov, tako državljanov Evropske unije v Združenem kraljestvu in obratno. Gre za pravice prostega pretoka. Ta sporazum mora imeti koristi tudi za naše eh, državljane v Združenem kraljestvu kraljestvu živi 30 tisoč Čehov, želimo jih čim bolj zaščititi. No, potem pa je tukaj še eh, prostotrgovinski eh, sporazum. Ta mora biti oblikovan tako, da bodo lahko izvozniki z obeh strani izkoriščali prednosti takega sodelovanja. Izvoza iz EU v Združeno kraljestvo z brexitom ne smemo ovirati mnogi Čehi izvažajo v Združeno kraljestvo in narediti moramo vse, da ne bo prišlo vpliva na uh, pogoje trgovanja. Hvala lepa, sledi gospod Bombard. Ne, gospod Polčak, vi ste, ja, izpustila sem vas, se, se opravičujem. Gospod Polčak, izvolite. Ja, bil sem precej nesrečen zaradi brexita. Združenemu kraljestvu sicer želim veliko uspeha. Mandat sem podprl, zato pa je več razlogov. Prvi je, da po mojem mnenju eh, še nismo ušli temu tveganju trdega brexita. Britanski premije mm, se je nekako komično lotil pogajanj po brexitu. Dejstvo je, da ni nujno, da se dogovorimo za vsako ceno. Gospa Šojdrova je že spregovorila o tem, da imamo določene odgovornosti, eh, ki jih moramo spoštovati. Recimo, ko gre za Severno Irsko, za kmetijske proizvode, standarde, norme, vse to moramo spoštovati, ne moremo se pustiti eh, pod pritiskom oziroma izsiljevati imeli bomo rok, imamo rok, treba se je pogajati in pri tem moramo vključevati tudi nacionalne parlamente. Ne smemo se pustiti potisniti v kot. Hvala lepa, sledi gospod Bompart. Hvala, gospod predsedujoča. Kolegice in kolegi, mandat za pogajanja z Združnim kraljestvom predvideva najbolj obsežni prostotrgovinski sporozum v zgodovini EU. Seveda, to spremljajo lepe besede glede naših standardov in tako naprej. Ampak mi nismo neumni, kaj, ti, kaj se skriva za vsem tem. Gre za ideologijo proste trgovine, ki škodi ljudem in ekosistemu. Gre za uvoz ali upeljavo mehanizma za reševanje sporov, ki zaobide naš običajni pravni sistem prav tako se ne bomo tako borili proti podnebnim spremembam. Bolj tesno naj bi sodelovali tudi na področju obrambe v okviru NATO. Britanija nas zapušča in nas je zapustila in vse se nadaljuje po starem. Kaj se mora zgoditi, da se bo parlament končno nekaj naučil? Hvala. Hvala lepa. Sledi gospod Kjučuk.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 podkrepil dnešnjo rezolucijo. Hvala, predsedujoča. Podporil sem uh, današnjo rezolucijo, kajti potrebujemo celovit sporazum med eh, Evropsko unijo in pa Združenim kraljestvom. Menimo, da mora biti naše partnerstvo ambiciozno. Več ciljev smo si zastavili. In uh, Pripričani smo, da bi moralo biti tudi Združeno kraljestvo uh, sposobno podpisati prostotrgovinski sporazum. No, mogoče brez carin, eh, ampak tudi brez dumpinga. No, gospod Johnson pa predlaga nekaj drugega, uh, kanadski ali pa avstralski tip prostotrgovinskega sporazuma. V enem primeru imaš uh, omejitve, v drugem primeru pa se moraš uh, držati pravil svetovne trgovinske organizacije. Kakršen koli že bo sporazum, Združeno kraljestvo ostaja tretja država. Pomembno je, da nadaljujemo naše sodelovanje in tega ne smemo pozabiti. Hvala lepa. Gospod Tomac. Putem deja la trecut despre Marea Britanie nu mai este în Uniunea Europeană, însă... Hvala lepa zdaj o Združenem kraljestvu govorimo v pretekliku kot eh, o članici, ampak eh, čas je za nov odnos, novo partnerstvo. Dvoje moramo upoštevati. Veliko Britancev nikoli ni želelo, da bi Britanija zapustila EU in seveda imamo 3,5 milijonov evropskih državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu danes in oni ne smejo trpeti zaradi populistične politike, ki je Združeno kraljestvo pripeljala tako daleč, kot ga je. In vedno moramo upoštevati, da bo Evropska unija morda nekoč prišla nazaj. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Brgles, izvolite. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Še vedno obžalujem dejstvo, da je Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, teža tega odhoda za obe strani se bo šele pokazala a me veseli da se je preprečilo izhod brez dogovora. ne pričakujem enostavnih pogajanj vsekakor pa mora biti vanje tesno vpet evropski parlament ki kot edina evropska institucija neposredno zastopa evropske državljanke in državljane ter je dolžan poskrbeti za to da so njihove pravice ustrezno zavarovane. glasoval sem za resolucijo glede mandata za pogajanja o novem partnerstvu ker mandat zelo jasno utemeljuje na pravicah in obveznostih izhajajočih iz prihodnjega partnerstva ter dejstva da združeno kraljestvo ne more uživati enakih prednosti kot jih je imelo kot članica eu. zelo pomembno je da so v resolucijo vključeni najpomembnejši pomisleki ki so jih odbori evropskega parlamenta še zlasti odbor za zaposlovanje in socialne zadeve izrazili glede doseženega sporazuma o odstopu. s sprejetjem te resolucije je evropski parlament določil svoje rdeče črte

o položaju, kateremu še nismo bili priča. Evropska unija je zdaj šipkejša in to moramo jasno povedati. Danes mm, pa se pogovarjamo o prihodnem sporazumu z Združenim kraljestvom. Gospodu Barnijeju želim, da izpogaja kar najboljši sporazum hkrati pa tudi za vse nas želim, da bi imeli čim boljše odnose z Združenim kraljestvom. Zelo pomembno je, da pokazi, pogasimo ta požar in razmišljamo o prihodnosti. Združeno kraljestvo je pomembno tudi iz varnostnega vidika. tako evropsko gledano, kot tudi svetovno gledano. In tega nikoli ne smemo pozabiti. Potrebujemo varen svet v varni Evropi. Hvala lepa. Sledi kljune. Hvala lepa. Prihodni prostotrgovinski sporazum, če bo podhisen, bo moral imeti tudi soglasje tega parlamenta podprla sem mandat in podpiram tudi prednostne naloge, ki bi morale biti vključene v ta sporazum. Zlasti treba upoštevati tudi, tudi sporazum z Velikega petka in pa poseben um, položaj Severne Irske. Treba zagotoviti ustrezno potovanje um, med državami in uh, treba spoštovati tudi mandat komisije. Seveda pa potrebo, potrebujemo ustrezen uh, trgovinski sporazum med obema stranema, ki bo tak, da ne bo nihče potisnen v kot, treba zaščititi tudi naše potrošnike. To bo enoten sporazum. Gre za šesto največjo eh, državo po pomenu in to je izredno pomembna soseda za nas. Hvala lepa. Naslednji na vrsti je gospod Sikorski. Hvala lepa, predsedujoča. Sam sem glasoval za ta mandat, kajti eh, ščiti tudi naše interese. No, ampak če pogledamo, kakšno je stanje in če pogledamo, kakšne eh, so eh, smernice britanske vlade, ki si ne želi carinske unije, ki si ne želi sodne prakse Evropskega sodišča na področju prostega pretoka, potem eh, vidimo, da bomo prišli do nekih omejitev eh, tudi glede eh, sporazuma o blagu. Britanska vlada vse bolj spoznava, da bomo očitno imeli carine in pa tudi druga preverjanja med vsemi naš, nami od januarja dalje. Tako da bi, bo eh, Brita, eh, Velika Britanija, Združeno kraljestvo v imenu prostega pretoka uh, skušalo skovati prostotrgovinske sporazume z večjimi trgovinskimi partnerji. Hvala lepa. Zaključili pa bomo s Šonom Kelijem. Hvala lepa. Uh, sam sem podprl ta predlagani mandat. To je ključen korak za začetek pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom. In ta osnutek mora biti dovolj ambiciozno zastavljen. Potrebujemo poglobljeno partnerstvo z Združenim kraljestvom. Pomembno je tudi, da zagotovimo učinkovito izvajanje dogovora o izstopu Združenega kraljestva. Vse to bo vplivalo tudi na naše prihodnje odnose in to se odraža tudi v mandatu. Še naprej se moramo osredotočiti na sporazum eh, z Velikega petka in pa na uh, prosto potovanje. Sporozum z Velikega petka ostaja prednostna naloga za Irsko, pa tudi za 27. Evropske unije. Zahvaljujem se kolegom za stalno podporo pri naših prednostnih nalogah in želim si tudi uh, resničnega sodelovanja. In upam, da bomo vse skupaj na ta način lahko tudi dosegli. Hvala lepa. Hvala lepa, s tem smo zaključili razpravo. Uh, o tem in nadaljujemo s poročilom o Evropski centralni banki. Prvi govornik je gospod Nik Valas. Valas. Hvala lepa, gospod predsednica. Irska centralna banka je investirala 81 um, milijard v rešitev. Bančna sredstva so bila likvidirana, ampak ECB še vedno ustraja, da naj bi se še naprej 31 eh, milijonov, milijard evrov vzelo iz obtoka. Irsko prebivalstvo je težko trpelo in gospa Lagarde je bila vse čas eh, kriva oziroma osrednja oseba pri eh, teh ukrepih, ki so nam bili usiljeni. Prejšnji e, predsednik ECB Mario Draghi je pravzaprav upeljal te varnoval, eh, varčevalne ukrepe, ki so sedaj postali trajni. Eh, in to vse zato, da bi se živele neoliberalne sanje, ki eh, pravzaprav dušijo gospodarsko inšati, pobudo. Eh, volitve niso nič spremenile ostale so zgolj ruševine. ecb in gospa lagarde sta spravili irsko na kolena. ne spomnim se nobenega letnega poročila ecb iz eh, nedavnih let ki bi to omenjale. Eh, to se ne bi smelo pozabiti seveda smo proti. Hvala lepa. Večina v Evropskem parlamentu je zahtevala že večkrat, da naj bi Švedska prevzela evro. V poročilu pa je zapisano, da naj bi Švedska morala biti obvezana sprejeti eh, to valuto. Imeli smo referendum leta 2003, ko je velika večina glasovala proti članstvu Evropske unije in članstvo v evrskem območju. Vemo, da obstajajo države, ki imajo evro in vemo, da tudi denar prehaja preko meja in da je težko eh, to, temu narediti konec, ampak mi si jo želimo ohraniti švedske krone. Če se ne razumete, pravite, da ste demokratični, ampak obnašate se zelo arogantno, arogantno brez spoštovanja do ljudi. Morda imamo šipko glavo, ki, eh, vlado, ki se ni uspela izpogajati za izjemo pri evru, ampak evra si ne želimo in poskušali bomo poskrbeti, da bomo tukaj uveljavili svoje. Hvala lepa. Hvala. Naslednja je gospa uh, Obri. Hvala lepa. Pred nekaj meseci je vsak pravzaprav ploskal, ko je bila imenovana predsednica Evropske centralne banke. Ampak videli smo drevo, gozda pa ne. Še vedno vlada seksizem pri imenovanju na najviše mesta v evropskih gospodarskih institucijah. Poglejte si, kdo danes eh, odloča o tem, kako se bo upravljalo v okviru gospodarskega in monetarnega območja. Dve ženski od šestih, potem nadzorni odbor v centralni banki, prav tako skoraj da ni žensk. V odboru Eko nismo nič kaj bolj uspešni, samo eno žensko članico imamo na 60 članov. Dvomim, da nimamo dovolj sposobnih žensk. To je namreč rekel eden od desnih poslancev v našem odboru. To res ni resno. Takšna neenakost je nedopustna in nespremljiva. Sprejeti bi morali zavezujoče ukrepe. Nikar ne mislite, da se bodo ženske še naprej umikale, ne boste jih več spravljali v podrejen in marginaliziran položaj tudi na gospodarskem področju, bomo prevzeli vajeti. Hvala. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Dali, tudi iz vrst GUE. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo vesela sem, da je bila včeraj z nami gospa Lagarde in razočarana sem, da nisem imela možnosti, da bi te stvari včeraj sama povedala, kajti seveda je znano ljudje na Irskem eh, zaradi njene vloge pri Mednarodnem denarnem skladu in zaradi hudega varčevanja, ki je bilo usiljeno irskim državljanom. Rezultat tega so, eh, je izgubljeno desetletje. Eh, uradni strošek tega reševanja je 46,6 milijard, ampak človeški eh, davek se še plačuje zglede eh, neustreznega prehranjanja, stanovanske stiske, ljudi, ki niso oskrbljeni in tudi izgubljenih generacij. Ampak prejšnji konec tedna so irski državljani ceno plačali, ko sta Fina Fol in Fina Gel glavni stranke, ki sta bili pristojni oziroma odgovorni za to varčevanje utrpeli hud udarec na volitvah. In ta politika ECB je nekaj, česar državljani ne bodo več trpeli. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi gospa Silvija Modik za minuto. Hvala lepa. Največji finančni problem v evrskem območju je pakt stabilnosti, ki zasleduje prociklične gospodarske politike in ne vodi do blagostanja. Prav tako pa onemogoča vlaganja v podnebje in v oglično neutralno gospodarstvo. ECB ima iste obveznosti pri boju proti podnebnim spremembam in to je tudi del njegovega mandata kajti če je mandat ta, da se ohranja stabilnost cen, potem je oglična kriza zelo pomembna kriza, ki eh, se kaže na obzorju. Milijarde evrov je bilo eh, učrpanih v finančne trge, zato da bi podprli finančne akterje. Enaka sredstva bi bilo treba zagotoviti tudi za boj proti podnebnim spremembam. Ena od eh, metodologij, ki ni bila nažalost potrjena, je, da bi se kup kupile um, zelene obveznice. To bi bilo v mandatu ECB in škoda je, da tega nismo potrdili in glasovala sem proti.